Uh, dear colleagues, we have a very busy agenda today, so... Um Kolegice in kolegi, danes je dnevni red zelo natrpan, tako da, če nimate nič proti, bi kar začeli. Najprej s prijetjem dnevnega reda, če nima nihče nič proti, ga sprijemamo. In potem sprijetje, sprijetje zapisnikov se 25. junija in 25. septembra, če ni pripomb, potem je to sprijeno sprijeto. Potem pa še sporočila predsednika. Tolmaški režim je poln, razen hrvaščine in gelščine. In potem še imenovanje poročevalca, gospod Olsen je poročevalec za uredbo za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin na internetu in hel, nadomešča Helga Stevens. To je potrjena. Uh mhm. -huh. Potem pa še delegirani in, in izvedbeni akti. 28. novembra je parlament sprejel osnutek izvedbene direktive komisije, ki vzpostavlja tehnične specifikacije za označevanje orožja, steljnega orožja in sicer v skladu z direktivo sveta 9.1 skozi 477 o nadzoru pridobivanja in posedovanja orožja in to je v skladu z osnovnim aktom sveta 17. maja 2017, ki spreminja direktivo sveta o nadzoru in pridobivanju in posedovanju orožja. Sprejetje tega izvedbenega akta je bilo predmet sporočila vsem članom Libeja v sporočilu 30. novembra 2018. Če ima kdo karkoli proti, prosim obvestite sekretarjat Libe pred 12. decembrom. In še na koncu elektronsko glasovanje nas čaka. Danes ob pol šestih do verjetno sedmih. Tako da prosim, da seboj prinesete svoje elektronske glasovalne kartice. Do takrat bomo imeli verjetno več občinstva, več članov bo prisotnih. Hvala tistim, ki ste tukaj. Še eno obvestilo, kolegice in kolegi. Vsi ste vabljeni, da se udeležite parlamentarnega dialoga o cerkvi in filozofskih organizacijah v skladu s členom 17 pogodbe. To konferenco, ta dialog bo gostil gostila podpredsednica Mary McGuinness in ta dialog bo 4. decembra. Vera in človekove pravice, skupna odgovornost. Predsednik in prva podpredsednica bosta gostitelja tega dialoga. To bo torej jutri v torek. Dobro, zdaj pa lahko začnemo s dnevnim redom. In sicer točka 4. Izvajanje listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru Evropske unije. 5. novembra je poročevalec Denis De Jong predstavil osnutek mnenja. Prijeli smo 67 predlogov sprememb in zdaj imamo lahko izmenjavo mnen o teh predlogih sprememb. Gospode Jong, izvolite. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Lahko sem relativno kratek. Vidim, da je kar nekaj poslancev tukaj v dvorani, ki jih zanima ta zapleten dosje. 67 amantmajev, torej predlogov sprememb, smo prijeli, ki izboljšujejo besedilo in ti, tisti predlogi, ki predlagajo črtanje delov besedila, s tistimi se ne morem strinjati, ampak na podlagi predlogov sprememb, ki dodajajo določene elemente k temu mnenju, sem uspel oblikovati tri kompromisne predloge sprememb, o katerih bomo razpravljali v sredo. Na našem sestanku. Mislim, da smo bolj ali manj enakega mnenja s tistimi, ki so prispevali svoje predloge sprememb k osnutku mnenja. Edino vprašanje, o katerem moram še podebatirati s poročevalci v senci, je to, da je to uradno mnenje AFK o izvajanju listine Evropske unije v evropskem institucionalnem okviru. In veliko predlogov sprememb je govorilo bolj o tem, kako lahko Evropska unija zagotovi zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic v državah članicah. To je mogoče nekoliko zamegljeno, ni čisto jasno, ampak kot rečeno, gre za institucije Evropske unije in menim, da bomo lahko napredovali hitro in prišli do pravega konsenza v zvezi s tem mnenjem. Hvala. Hvala lepa, Denis. Dobro, vidim, da nekateri kolegi želijo besedo in tudi poročevalci senci. Najprej za SND, Kristin. Merci, monsieur le président. Žveko. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila kolegom in kolegicam, ki so so podpisali moje predloge sprememb. Ohranila bom tiste, ki so za nas socialne demokrate pomembni. Najprej, kar se tiče izvajanja listine v državah članicah, člen 51 pravi, da se to izvaja, ko se izvaja pravo unije. Mislim, da potrebujemo eh, pojasnila v zvezi s tem v zvezi s področjem uporabe listine v interesu vseh državljanov. Želela sem si tudi predloga spremembe v zvezi s pozitivnimi obveznostmi, ki izhajajo iz listine. Evropska unija mora ukrepati takoj, ko so eh, vrednote in pravice iz listine v nevarnosti. Imamo predlog spremembe 38, ki govori o mehanizmu, ki bi nam omogočil spremljanje eh, spoštovanja teh pravic v državah članicah in v institucijah. To je eh, predlog, ki ga bom spremljala. Na to še predlog spremembe v zvezi z odločitvijo Polske na seji eh, pravosodnih ministrov oktobra. Polska je bila proti uporabi listine eh, o temeljnih pravicah. Glede na 67 predlogov sprememb, ki smo jih dobili, sem edina, ki o tem govorim, ampak upoštevati je treba trenutni politični kontekst, ki je pač eh, nažalost precej zapleten. podpiram večino idej, ki so jih predstavili kolegi, zlasti zeleni, pa tudi poročevalec in z veseljem se bom skupaj s poročevalci v senci in s poročevalcem o tem pogovarjala jutri zjutraj na seji, ki ste organizirali. Hvala. Hvala lepa. Gospod Đurek je poročevalec senci, izvolite. Dziękuję bardzo. Popravki, e, które... Hvala lepa. Predlogi sprememb, ki smo jih podali, se osredotočajo na dve področji. Najprej na načelo subsidijarnosti. Držati se moramo področja pristojnosti, ki so bila delegirana Evropski uniji. To je splošno vprašanje. Potem pa je to še konkretno vprašanje in upam, da bo vnešeno v kompromisni predlog in končno besedilo poročila oziroma mnenja. To je bilo tudi sprejeto kot odločitev, kot sklep Evropskega parlamenta. Govorim o pravicah staršev, ki imajo stike s svojimi otroki. Poznamo znan primer Hugendant v Nemčiji, imamo pa še druge zadeve, naprimer člen 24 listine, tako da upam, da bodo predlogi spremen, ki govorijo o pravici staršev do stika z otrokom, našli pot v to mnenje, v kompromisne predloge spremem, kajti to je smer, katero želimo iti. Hvala. Hvala, predsedujoči. No, veseli me, da je kolega De Jong vesel, da nas je nekaj tukaj. Hvala, da to cenite. Gospod predsednik, pozdravljam osnutek mnenja poročevalca, ki zajema nekaj naših pomislekov, pomislekov naše skupine. Danes smo prijeli predloge sprememb oziroma kompromisne predloge poročevalca in na prvi pogled ena ključna stvar, se zdi, da jo to obravnava in sicer izboljšanje uporabe listine. Dejstvo, da se listina nanaša samo na države članice in na izvajanje zakonodaje EU zlasti 51. člena pogodbe, se zdi nezadostno za številne državljane, tudi za nas. Taka situacija lahko Evropsko unijo le še bolj otujijo naših državljanov. Zato morajo različne institucije Evropske unije razmisliti o izboljšanju uporabe, torej področja uporabe listine. Prepričan sem, da bomo skupaj s poročevalci v senci uspeli priti do dobrega končnega besedila mnenja. Hvala lepa, še kdo? Hvala, Denis, za to. Sam sem spremljal razvoj tega mnenja. In zanimivo je, da je to nekaj, kar je bolj tehnične narave, glede na to, da gre za mnenje za odbor AFKE, vseeno prejme 67 predlogov sprememb. To je res zanimivo. Naivno je misliti, da ne bi prišlo do toliko predlogov sprememb, kot je rekla Kristin. Je to res eh, zelo zanimivo mnenje. Glasovanje je predvideno za januar. Želite zaključno besedo? Ja, samo želim potrditi, da je imela Kristin prav. Sestanek poročevalcev v senci bo v torek, ne v sredo ampak poročevalci to vedo. Ja, hvala. Kadar se srečujemo v stavbi Jan, se zdi, da nas je več, ker je dvorana manjša kot tukaj, tako da ne ženite si k srcu. Zdaj pa točka pet na dnevnem redu, izvajanje dolož pogodbe glede okrepljenega sodelovanja. Kolegi iz odbora AFKO želijo poročilo o izvajanju določb pogodbe glede okrobljenega sodelovanja, zato da bi videli, kako lahko čim bolje izkoristimo mehanizme Evropske unije. Naš odbor bo pripravil mnenje, ker je to v naši izključni pristojnosti. Tudi, kar zadeva urad eh, javnega tožilstva. Tako da me veseli, da je Gospod Čedovski, kot poročevalec tukaj, Tomas, imate besedo. Ja, veseli me, da je tukaj tudi naš predsedujoči. Svoje poročilo bom na kratko predstavil in bom govoril češko. Um, Děkuji uh, všem stínovým zpravodajům za, za to, že uh, za první. Hvala lepa da ste mi poslali prve pripombe k mojem poročilu. Prejšnji torek sem pripravil končno besedilo in ga razposlal kolegom. Gre za to, da želimo mehanizem okrepljenega sodelovanja napraviti za bolj privlačnega za vse države članice. Do sedaj je bilo le malo pobud, ki so temeljile na okrepljenem sodelovanju. Zastavili smo si vprašanje, zakaj je temu tako? Zakaj države članice ne bi okrepljeno sodelovale na tistih področjih, kjer bi morali delovanje pospešiti? Okvir okrepljenega sodelovanja ne deluje tako, kot bi moral delovati in jaz skušam v tem besedilu vse spodbuditi k temu, naj eh, okrepijo pobudo Evropskega javnega tožilstva. Tukaj je treba poskrbeti za več sodelovanja. Tudi druge države članice, ki do sedaj ne sodelujejo v tem eh, mehanizmu, Želim spodbuditi k temu, naj se odločijo drugače. 7. decembra do enih bi morali oddati vse predloge sprememb. Naslednji teden v Štrasburu pa bo potekal sestanek poročevalcev v Senci. Hvala lepa, Tomas. Samo da pogledam na okrog, če želi kdo besedo. Kot kaže, ne. Tomas, rok za predložitev predlogov sprememb je 7. decembar. No, kot kaže, gremo zelo hitro naprej, kolegice in kolegi. Smo že pri točki šest. Jaz sem poročevalec pri njej. Gremo lahko naprej, kaj menite? Okay. So, um, so the... Kolegice in kolegi, gremo kar naprej po dnevnem redu. Tako da ura je pa štirih. Vem, da smo nekoliko hitri, vem, da nekateri kolegi in kolegice želijo prisustovati razpravi pri določenih točkah. In če grem prehitro skozi dnevni red, potem bodo to zamudili. Um, minds, okay? ste za to, da naredimo petminutni odmor? Nekoliko prehitro grem naprej. Nekateri kolegi zamujajo tudi zaradi prometa. Hvala za potrpežljivost. We'll, we'll resume in about five, five minutes if you don't mind. Um, Kolegice in kolegi, lahko nadaljujemo. Hvala za vaše potrpljenje. Gre za to, da jih je bilo veliko še na poti. Zdaj pa lahko začnemo s točko 6. Gre za resolucijo. in predstavitev komisije. A ne, ne gre za predstavitev komisije. Gre no za temeljne pravice oseb afriškega porekla v Evropi. Naš odbor je odgovoren, kot si veste, za zaščito temeljnih pravic. Pristojni smo za vprašanje in ukrepe za zaščito temnih pravic, za zagotavljanje enakosti na trgu dela. Nismo, doslej še nismo namenili dovolj pozornosti v vprašanju temeljnih pravic oseb afriškega porekla, zlasti rasizmu in diskriminaciji napram osebam afriškega porekla. Tako da se želim na tej točki zahvaliti kolegu Sesi Kengi. Sesi, torej kolegici, za pomoč pri pripravi tega dela. Veseli me, da smo se končno lotili tega vprašanja. Osnutek resolucije, ki smo jo pripravili, se nanaša na študije, kot jo je pripravila agencija FRA, agencija za temeljne pravice. Prejšnji teden je bila objavljena ena študija, ki jasno izpostavlja pojav kršenja temeljnih pravic oseb afriškega porekla v Evropi. Tu ta študija poziva tudi k temu, da si bolj celovito pogledamo prispevke oseb afriškega porekla v Evropi in da upoštevamo njihove dosežke. Mislim, da smo vsi gotovili, da je zdaj to zelo pomembno in da je potrebno se ukvarjati s vprašanjem pravic oseb afriškega porekla v Evropi. To velja sicer za vse rase, zlasti pa za Afričane oziroma osebe afriškega porekla. To mnenje oziroma resolucija obravnava vsa vprašanja, ki zadevajo osebe afriškega porekla. Osnutek resolucije so odobrili tudi koordinatorji 29. novembra in osnutek predloga resolucije bo predmet razprave in ustnega vprašanja, tako kot so to odobrili koordinatorji in odbori prejšnji teden. Konferenca predsednikov bo to vključila na dnevni red prvega plenarnega zasedanja v januarju naslednje leto. Tako da me veseli, da je zdaj to na dnevnem redu in da zdaj priznavamo, da ostaja ta huda oblika oziroma ta konkretna oblika diskriminacije. Zanima me, če želijo besedo poročevalci v senci v zvezi s predlogom resolucije. naš koordinator ni, ni še tu, zdaj pa koordinatorica za socialiste in demokrate. Cecil. Hvala lepa, Klod. Želim se zahvaliti tudi odboru oziroma predsedniku odbora za to, da smo dosegli napredek pri tem predlogu resolucije, zato da zagotovimo, da bi ta dosje pripomogel k temu, da presežemo težave v Evropi na področju kršene temeljnih pravic oseb afriškega porekla v Evropi. Evropske institucije morajo priznati to vrstno sovražno diskriminacijo napram osebam afriškega porekla, ki se vedno bolj širi v Evropi. Diskriminacija se pojavlja v različnih oblikah. Gre za sovražnost do oseb afriškega porekla, za diskriminacijo v obliki strukturnega rasizma in diskriminacije. Nenehno prihaja do kršene temeljnih pravic v nekaterih državah članicah, prihaja do napadov ne samo na osebe afriškega porekla, ampak tudi na ljudi, ki so črne poti. Poglejte, kaj se dogaja v Italiji. Mir Mačerati, Ukrajini, ko je nekdo rekel, želim pobiti čim več črnih ljudi, kot je le mogoče. Sodni postopki še potekajo. Obstajajo pa tudi drugi primeri, ki so temu podobni. Prejšnji teden smo predstavili poročilo Agencije za temeljne pravice, ki je jasno izpostavilo evropski okvir za boj proti vsem oblikam diskriminacije napram osebam afriškega porekla v Evropi. Ne gre samo za prikaz sedanjega stanja, ampak prikazuje tudi dejanski problem in ukrepe, s katerimi se lahko borimo proti temu. V Franciji, v Angliji prihaja do tega in videli smo, da se je dvignila raven ozaveščenosti v zadnjem času, da morajo osebe afriškega porekla sodelovati v družbi v ekonomskem smislu, pa tudi v političnem smislu. Evropa se spreminja, naša družba mora izkoristiti možnosti, ki jih prinaša večkulturnost. Naša družba mora biti oblikovana tako, da bo bolj vključevalna, da bo bolj spoštovala drugačne in to, da bo to družba, kjer ni prostora za rasno sovraštvo. Instrumenti kot je ta so pomembni, če želimo ukrepiti to večkulturno družbo. Ja, hvala lepa. In kar zadeva širše vprašanje diskriminacije proti osebam afriškega porekla, vidimo, da do tega prihaja na trgu dela, pri stanovanjskih vprašanjih, pri policijski obravnavi. Vse to omenja predlog resolucije. Želi še kdo besedo? Eh, Gospa Jaroka. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, in hvala, da ste pripravili to poročilo. In hvala tudi gospe Kenge, da nas je vodila pri tem enem najpomembnejših vprašanj v zvezi z osebami afriškega porekla. Treba je okrepiti tudi voditeljstvo in možnosti za politično udeležbo teh ljudi. Tisti, ki so tukaj, osebe afriškega porekla, imajo tudi osebne stike in osebne vezi s svojimi državami in tudi v evropskih državah. Vse moramo narediti zato, da opolnomočimo tiste, ki so afriškega porekla v Evropi. Mislim, da je zelo pomembno, tako kot ste rekli, da, mora, da Evropski parlament pokaže, katere so dobre prakse pri vključevanju strokovnjakov, še več strokovnjakov, in ljudi, ki zastopajo te osebe v nekaterih zahodnih, zahodnoevropskih državah. Veliko krat eh, vidimo, da zahodnoevropske države ne pošiljajo oseb afriškega porekla za poslance. In vedeti moramo, da je veliko oseb afriškega porekla zelo revnih. Veliko jih lahko izkoristi možnosti programov za izkorinjenje revščine. To sliko moramo še izboljšati, da ne bo tako pristanska. Temeljne pravice vseh afriškega porekla je treba okrepiti, saj obstaja velika potreba po voditeljstvu v vrstah oseb afriškega porekla. Tako, da bodo tudi tisti, ki živijo v Afriki, lahko imeli korist od tega. Mislim, da na tej točki ni treba razpravljati o migracijah. Menim, da je pomembneje, da se osredotočamo, tako kot pri tem poročilu, na prihodnje rešitve. Torej, kako naj osebe afriškega porekla v Evropi živijo bolje. Hvala. Hvala lepa. Drugi poročevalci esenci so tudi zelo predani temu poročilu oziroma predlogu resolucije. Vem, da razpravljamo o tem na ponedeljek, zato je bilo težko za nje, da pridejo sam. Sem mislil, da nihče več ne želi besede, ampak izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo kratka pripomba. Kolegica Cecil Kienge se že del, dal časa intenzivno ukvarja s to temo. Mislim, da bi morali nekoliko spremeniti naš eh, vidik. Ni tako, da vsi ljudje afriškega porekla, ki pridejo k nam, potrebujejo podporo in pomoč. Vsaj ne v takšni razsežnosti, kot uh, to morda potrebuje kdo drug. Prizadevati si moramo predvsem zato, da odpravimo diskriminacijo. Sprijeti jih moramo kot sebi enako vredne, ne pa da jih z njimi slabo ravnamo zaradi barve, kože ali zaradi porekla. Uh, Podobno velja za razvojna vprašanja v izvornih državah. Seveda je tam pomoč vedno dobrodošla. Ampak države v Afriki bi se razvijale bolje, če naše politike do Afrike ne bi vedno prilagajali predvsem vprašanju, kaj je najboljše za nas tem državam moramo dati možnost, da se gospodarsko razvijajo, da črpajo svoje surovine, da eh, razvijajo svoje dobrine, ne pa da samo od njih kupujemo surovine in jih potem drago spet prodajamo naprej. Ehm, mislim, da je treba predvsem poskrbeti za dobrobit afriškega kontinenta. Sicer tudi ne bomo odpravili problemov diskriminacije pri nas. Hvala lepa. Mislim, da ni treba posebej povdarjati, da pri tej resoluciji ne gre toliko za Afriko, ampak gre za Evropo. Gre za Evropo, so, v kateri živijo osebe afriškega porekla, ki delajo med nami in živijo med nami že dolga leta. Želimo zagotoviti enako obravnavo za vse in enake možnosti. V današnjih časih pa vidimo, da je diskriminacije vedno več in da dosega svoj vrhunec. V zadnjih letih pa vidim, da imamo sicer več europoslancev, ampak vseeno se stvari poslabšujejo. To se odraža tudi na nekaterih trgih dela, v nekaterih sektorjih družbe, pri policijski obravnavi, v pravosodju. In kot je omenila gospa Kenge, vidimo, da prihaja do porasta populizma in da obstajajo neka krizna žarišča. Tako da nas veseli, da imamo to resolucijo. Ko smo jo začeli pripravljati, me je zanimalo, kakšen interes bo, kakšnega interesa bo deležna. Na ta način bomo primorani narediti nekaj na tem zelo občutljivem področju. Tako da še enkrat hvala Cecil Kenge za to, da je dala navdih in pobudo za to resolucijo. Na podlagi dela Agencije za temeljne pravice in študije z prejšnjega tedna. 10. decembra bomo imeli obravnavo v tem odboru in v na, plenar, na prvem plenarnem zasedanju januarja bomo imeli, bomo glasovali o tem, o tem predlogu resolucije. Hvala lepa vsem, ki ste pripomogli k pripravi te resolucije. Okay, seven, right so... Zdaj pa smo točni, tako da gremo lahko na točko sedem. Gre za poročilo misije odbora Libe o pravni državi v Varšavi na Polskem od 19. do 21. septembra letos. Kot vodja te delegacije oziroma misije bom predstavil tehnične vidike in potem podal kratko poročilo pred samo razpravo o tej misiji. Um, Ta misija o pravni državi v Varšavi na Polskem je bila sestavljena iz kar nekaj članov. Bom predstavil imena. Jaz sem bil vodja delegacije za zelene, gospod Sargentini, potem gospod Tomaševski, gospod Engo, gospod Bej, Spinelli. Osnutek poročila misije so pripravili vodje političnih skupin in kolegi iz Varšave so lahko sodelovali oziroma podali svoje pripombe na poročilo. Polski organi so imeli na voljo en teden časa za to, da podajo svoje pripombe. To se mi zdi pomembno izpostaviti polski veleposlanik eh, je poslal pismo in ta bo, to pismo bo priloga k poročilu z misije. Dobro, zdaj pa naj predstavim cilje misije, vrsto sestankov in glavne ugotovitve, preden odprem razpravo v zvezi s tem. The objective, first of all, the objective Torej, najprej cilj. Cilj misije v Varšavi je bilo to, da bi bolj razumeli reforme eh, pravosodnega sistema in da bi razumeli, kako bo to vplivalo na pravno državo v okviru 7. člena. Za ta namen smo se sestali s predstavniki polske vlade, senata, političnih strank, eh, pravosodnih institucij, predstavniki eh, OVSE-ja. -ja, Eh, z pravniki, z eh, novinarji in predstavniki civilne družbe. Ehm, rad bi se zahvalil vsem sogovornikom, z nekaterimi smo se ponovno sestali prejšnji teden eh, na predstavitvi. Delegacija parlamenta se je skušala sestati z kar največjim številom sogovornikov. Nekateri sestanki so bili zavrnjeni. Mi smo tudi od začetka povedali, katerih eh, sestankov se nismo mogli odrežiti zaradi tega. Eh, sestali smo se tudi z eh, ministrom za pravosodje, z, eh, v, smo, zaprosili smo za srečanjem z ministrom za pravosodje, z vodjem stranke uh, PIS in uh, z premijem, uh, ampak žal so bili ti sestanki odpovedani. Kot sem povedal prejšnji teden, sem kot. sem povedal, da je pravica polske vlade, da izvaja reforme pravosodnega sistema. Poslušni sem pojasnilom vlade v zvezi s tem. Bi pa želel. Sem pa želel povdariti, da polski sodniki, sodniki eh, delujejo tudi kot evropski sodniki in da morajo nepristransko izvajati evropsko pravo. Uh, No, potem, ko smo se pogovorili z vsemi sogovorniki, smo predstavili, smo predstavili ključne ugotovitve in uh, to so potvrdili vsi člani delegacij, uh, samo uh, član delegacije IKR e in pa JNF e nista podprla teh sklepov. Delegacijo skrbijo kumulativni učinki reforme Evropske, um, polskega pravosodnega sistema. Uh, ki jih je bila izvedena v zadnjih treh letih, gre za ustavno sodišče, za navadna sodišča, za vrhovno sodišče. Zdi se, da te reforme predstavljajo resno sistemsko grožnjo pravni državi na polskem. Prav tako je delegacijo skrbelo zaradi nekaterih drugih elementov. Gre za eh, sestavo sodišče, za neobjavo eh, sodb sodišč gre za reformo eh, eh, sistema okrožnih eh, sodišč in pravica predsednika glede imenovanja in odstavitve sodnikov. Potem sprejeti so bili tudi ukrepi proti tistim sodnikom, ki so nasprotovali reformi in ki so pošiljali preliminarna vprašanja Evropskemu sodišču v zvezi z skladnostjo z evropskim pravom. Akumulacija pristojnosti eh, pravosodnega sistema, pravosodnega ministra nad eh, javnim tožilstvom je sporen to bi moralo biti strogo ločeno. Potem tudi pristojnosti novega nacionalnega pravosodnega sveta je vprašljiva in pa političen vpliv tega sveta na sodstvo. Potem eh, problematične so tudi, mm, so tudi pravila grede upokojevanja ustavnih eh, sodnikov. Eh, ti bi lahko bili prisilno upokojeni, preden jim potem teče šestletni mandat. Šest od sedmih sodnikov bi se tako moralo, oziroma bi lahko bilo predmet tega novega pravila. Potem je tukaj še pravna negotovost v postopku izrednih pritožb. Eh, gre za novo izbrano zbornico vrhovnega sodišča, ki prav tako lahko sprejema končne sodbe. Potem je veliko pravne negotovosti glede volitev, ni neodvisnega sodnega nadzora strani vrhovnega sodišča, ni ustrezne javne razprave z eh, drugimi udeleženimi stranmi, potem mediji so žrtev vedno večjih omejitev, nimajo eh, dostopa do parlamentarnih ali vladnih dokumentov. Kljub, kljub relativni svobodi tiska je mm, medijska pokrajina zelo polarizirana. Eh, se pravi, kljub temu, da obstaja pluralnost medijev, eh, so pritiski na medije vedno večji. Potem problematični so tudi razpisi, vedno večja administrativna bremena, potem problematičen je tudi položaj žensk na polskem, zlasti v nekaterih regijah, eh, omejene so jim eh, pravice glede reproduktivnega zdravja, imajo eh, omejen dostop do kontracepcije, do. Uh, do, in do nekaterih drugih uh, terapij. Eh, potem eh, Poljska tudi ne upošteva priporočil Beneške komisije in tako naprej. Z izjemo gospoda Tomaševskega iz IKR e in pa gospoda Beja iz NF je delegacija zaskrbljena, ker se kršijo nekatera temeljna načela pravne države, naprimer ločevanje različnih vej oblasti, eh, zakonitost, eh, pravna negotovost, eh, neodvisna in nepristranska sodišča in pa usodni, ustrezni sodni nadzor. Zato se strinjamo z analizo Evropske komisije, ugotavljamo, da obstaja veliko tveganje resnih kršitev pravne države strani polskih oblasti. Hvala lepa. Kolegi, to je moje poročilo. Dopolnilo ga bo tudi pismo polskega veleposlanika. Sedaj pa dajem časa za govor v zvezi s tem. Vidim, da je tukaj še nekaj članov delegacij. Judica Argentini, ali želite besedo? Hvala, gospod predsedajoči. Jaz sem bila za veseljem članica te delegacije. Ta delegacija obiskala Polsko en teden potem, ko smo glasovali o poročilu na Mačar, o Mačarski na plenarnem zasedanju. In nekako smo s tem uh, zastavili nek trend. Če želiš ustrezno upraviti delo v zvezi z sprožitvijo sedmega člena, moraš obiskati dotično državo in se pogovoriti s predstavniki uh, administracije, vlade, za civilno družbo, z pravniki, z novinari in tako naprej. Zgovorno je to, da smo obiskali pravno institucijo, ki odloča o zaposlovanju in odpuščanju sodnikov, če se preprosto izrazim. Trenutno v tej instituciji sedijo tudi polski poslanci, kar je precej nenavadno. Popovdan pa smo, pa smo obiskali senat, tam smo se predstavljali, tam smo se pogovarjali z predstavniki uh, senata in eden izmed njih je rekel, uh, lepo, da se spet vidimo. Jaz sem bil uh, prisoten tudi na srečanju zjutraj. To lepo ponazarja problematično situacijo na polskem. Še ena pripomba, ne v zvezi z sklepi, z ugotovitvami, ampak nekaj drugega. Dobro je bilo, da smo si ogledali širša širšo sliko pravne države eh, na polskem. Eh, nismo si ogledali samo področji, ki so strogo v, demeni, v domeni sedmega člena. Eh, pogovorili smo se recimo tudi z novinarji. To je zelo pomembno. Na Nada čim se ne omejuješ samo na sedmi člen. Dobro se mi zdi, da je polska vlada spremenila zakon glede upokojevanja eh, ustavnih sodnikov, ampak bojim se, da bo to spet argument za svet, ki že tri četrt leta razpravlja o polski. In svet bo rekel, Poglejte, neka druga institucija lahko tukaj prevzame inicijativo in to nas odreši krivde. To bo morda logičen sklep sveta, ki se preprosto ne želi ukvarjati s to zadevo. Še enkrat povdarjam, da je komisija varuhinja pogodb lahko eh, sproži primer pred eh, Evropskim sodiščem in potem se situacija lahko spremeni. Skratka, dobro je bilo, da smo lahko izmenjavali stališča z različnimi predstavniki družbe na Polskem. Dobro je, da parlament s tem zastavlja nek ustaljen postopek, ki ga bomo lahko uporabili tudi v primeru problemov v kakšni drugi državi članici in da bomo na ta način dokazali, da ne izpostavljamo samo določenih držav članic. Ja, mm, želi še kdo besedo? Ne. Torej, to nima nič seveda opraviti za Polsko. Eh, nekako je naša seja zelo slabo obiskana danes še nekaj formalnosti, torej. To je bila delegacija za ugotavljanje spoštovanja načela pravne države, zato je bila delegacija zelo kompleksna, zapletena in zahvaljujem se tudi sekretarjatu za organizacijo. Um, o poročilu smo se pogovarjali v političnih skupinah, razen EKR in ENF, kot sem že povedal, so vse druge skupine podprle to poročilo, tako da, če se strinjate, lahko sedaj to poročilo sprejmemo. In to bo tudi zgled za nadaljne postopke v postopku eh, soglasa. Lidija. Samo ena točka, če dovolite, glede postopka. Mislim, da moramo prisluhniti vsem, ko gre za to vrstne poročile. Vsaj, ko gre za sprožitev sedmega člena. Tukaj bi res morali prisluhniti vsem nevladnim organizacijam z vseh strani, ne samo na eni strani. Ne trdim, da se je to tukaj zgodilo, ampak v prihodnje mora Libe zagotoviti, da prisluhnemo vsem pri teh tako pomembnih vprašanjih. Druga točka, kar gre tukaj za sedmi člen, bo to spet obravnaval svet. Svet bo spet obravnaval poročilo. Podobno se je zgodilo v primeru Mačarske. In eh, dobro bi bilo, če bi bil tukaj prisoten tudi kak kolega iz parlamenta in bi tam predstavil naše stališče. Ko bodo o poročilu razpravljali pristojni ministri v svetu, potem gospod predsednik in pa to bi naslovila tudi na predsednika Tajanja, torej pomembno se mi zdi, da bi tudi iz odbora Libe tja poslali nekoga, na ta način lahko povemo, da smo profesionalni, potrebujemo nekoga, ki lahko pojasni, zakaj gre. Nekdo iz uh, kakšne politične skupine, iz odbora Libe, bi vas lahko pospremil, ko boste predstavljali poročilo tudi v svetu. Hvala. Glede nevladnih organizacij. ja, pri naših delegacijah uh, vedno skrbno pripravimo program. In tukaj smo tudi zelo skrbno izbrali tiste, s katerimi se je posvetovala naša delegacija, skrbno smo izbrali nevladne organizacije in poslali smo jim tudi poročilo in lahko so podali svoje pripombe. Vsi sogovorniki so lahko podali svoje pripombe in poročilo smo potem v nekaterih točkah tudi spremenili. In tudi vse politične skupine so bile, so bile vključene v to. No, čeprav vseh ni danes tukaj, lahko povem, da je večina političnih skupin potrdila to poročilo. Kar se tiče naše pristojnosti v tem postopku, tukaj gre za postopek soglasja, naša moč vpliva je pač tukaj omejena, ampak naredili bomo vse, kar je v naši moči. This report, and we'll, we'll keep going under under that that procedure. So, okay. Želi še kdo besedo? Ne. Potem je poročilo sprejeto. So, colleagues, I think we are going to break until 16.30 for the... Sedaj pa bomo prekinili sejo do 16.30 minut do naslednje točke o vizumskem režimu. Okay, colleagues, we now move to consideration of amendments on the proposal. Tako, sedaj pa predlog reforme vizumskega sistema. Carlos Coelho je bil imenovan za poročevalca. 5. novembra je bilo poročilo predstavljeno v odboru. 483 predlogov sprememb je bilo vloženih temu poročilu do 13.11. Poročevalec si od takrat prizadeva za kompromisne predloge sprememb. Imeli so štiri eh, srečanja poročevalcev v senci in eh, hvaležni smo mu, da je tako pospešil postopek. Besedo sedaj dajem poročevalcu in pa poročevalcem v senci. Gospod Koeljo, izvolite. Hvala lepa. Torej, uloženih je bilo skoraj 500 predlogov sprememb strani vseh političnih skupin. Kar se tiče uh, srečanj, štirje so potekali v prisotnosti komisije, še štirje sestanki so bili organizirani z vrševalci v senci in še štiri krat se bomo sestali do konca leta. Prizadevam si za to, da bi pridobil na mojo stran, kar na širšo um, skupino eh, poslancev. Eh, prizadevamo si za kompromisne predloge sprememb. Večina skupin se. Strinja z mehanizmom, torej da bi zagotovili interoperabilnost, eh, potem si se tudi strinjajo z načelom o nosu o dostopu, kar se tiče obdobja hramba, se večina skupin strinja z besedilom, ki je že v veljavi, večina skupin se tudi strinja z okrepljenim okvirom varstva podatkov. Ampak bodimo jasni, eh, bistvo tega predloga je zaščititi Schengen 2, eh, pa tudi imetnike eh, vizumov tudi tisti, ki imajo kratkoročne vizume, eh, imajo korist od prostega gibanja, lahko potujejo v šengenskem območju. Če torej lahko. Eh, omogočimo tudi vizume za dolgoročno bivanje v visu, potem je to pravzaprav logičen korak naprej. Upam, da bomo čim prej lahko začeli za pogajanji v začetku naslednjega leta, po možnosti pod predsedovanjem Romunije. Hvala lepa, Karlos, v imenu poročevalcev v Senci. Samo ena poročevalka v Senci se je javila k besedi in sicer mm, gospa Veržijat v imenu Gue. Do se toujours... Najlepša hvala, gospod predsednik. Vedno mi je veselje sodelovati z gospodom Koeljom, kljub temu, da se včasih spoh ne strinjamo. Uložila sem več kot četrtino predlogov sprememb. Kot sem dejala na seji s poročevalci v senci, gre za načelna, načelne predloge, Trenutno namreč govorimo o uporabi visa brez omejitev. Vis se je na začetku zanašal, nanašal zgolj na Severno Afriko, na to se je to razširilo na Bližnji vzhod in na zalivske države, sedaj pa smo operativni v celotnem svetu. Ravno zato smo proti takšni razširitvi. Ustvarili smo namreč točno določeno specifično urodje za točno določeno področje uporabe in na to smo to začeli širiti, tako eh, kar se tiče področja uporabe, tudi eh, ovenem pa tudi vsebine. Več kot 55 milijonov prošen za vizume eh, je dobil viz in 45 eh, milijonov eh, prstnih otisov, se pravi, čujem. Živimo v zelo zahtevnem eh, svetu in paziti moramo, da se zadeve ne obrnejo proti nam, progresivcem. Za me je otrok otrok, mladoletnik je mladoletnik do 18. leta. Na to moramo paziti uvajamo pa določbe, ko je včasih ta meja 13, 16, kakorkoli že. Gospod poročevalec, zato se moramo pogovarjati o vrsti teh tem, izogniti se moramo temu, da bi ciljali pri določenih postopkih na mladoletnike. Na to še vprašanje zunanjih izvajalcev tukaj prosim za zmernost, zelo strok okvir rabimo na tem področju. V južnih državah, v afriških državah so ti ponudniki storitev, ponudniki, ki se včasih obnašajo neustrezno, več kot destruktivno. Revnejši kot smo, dražji je vizum, več je korupcije in to se mi ne zdi normalno. Prosilec za vizum mora imeti vedno možnost, da vloži prošnjo pri diplomatski službi. Smo tudi proti razširitvi pod, eh, vsebine podatkov, digitalnih podatkov. Viz bi moral služiti zagotavljanju vizumov, ne smemo tega širiti, drugače interoperabilnost eh, nima smisla, če bomo to dali ne vem koliko kategorij podatkov eh, in obenem omogočili različnim organom, da dostopajo do sistema, tudi eh, represivnim organom bi naj omogočili dostop. Ustrezno moramo okviriti ta sistem tako, da ne bo prihajalo do zlorab in to v, eh, v prihodnjem kontekstu. Mislim, da bi bilo pametno, da bi eh, ravno v ta namen sprejeli vrsto varovalk. Avtor eh, romana 384 ni verjetno verjel, da bomo ustvarili vse te stvari, o katerih je. Eh, pisal in to me skrbi. Hvala, Marija Kristin. Želi še kdo drug besedo? Mislim, da lahko damo besedo komisiji. Želite besedo? Hvala lepa. Na kratko, strani komisije se veselimo začetka pogajanj in trialogov v zvezi s tem pomembnim predlogom zaupala poročevalcu in drugim. To je pomemben predlog za komisije in upam, da bomo še v tem mandatu uspeli doseči dogovor. Tako da podpiram to željo, da se pogajanja začnejo kar najhitreje. No, ne vemo, kdaj bomo glasovali v odboru Libe. Karlo, se želiš besedo za zaključne pripombe? E Najlepša hvala, gospod predsednik. Da, rad bi se samo zahvalil sodelovanju, za sodelovanje vsem poročevalcem v senci. Mislim, da sodelujemo konstruktivno, kot je dejala gospa Veržija. Imamo na mizi tudi nekaj načelnih vprašanj, tega se zavedam. Pri drugih vprašanjih pa lahko oblikujemo širši konsens. Glede načelnih vprašanj, ki jih je že izpostavila gospa Veržija, pa lahko povem naslednje. Po sestankih s poročevalci v Senci se mi zdi, da imamo večino v tem odboru. Če bomo lahko dosegli kompromis z vsemi, bomo to naredili, če pa tega ne bo uh, moč narediti, potem bomo pač uh, delovali demokratično in uh, iskali večine. Hvala. <laughs> Hvala, Carlos. Vem, da sta samo dva tukaj, ampak to je bila prava razprava. Ampak vseeno, hvala vama in hvala za vajno delo. Tako, še ena točka pred glasovanjem.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 prejela predlog 13. novembra, da bi uh, posodobili uredbo 539 skozi 2001. No, to smo sedaj spremenili v uredbo 18006. Torej, gre za del priprav na možen scenarij brez dogovora. Kakor veste, bo 30. Eh, marca Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije. Treba je odločiti o tem, ali bodo britanski državljani potrebovali vizume, ko bodo eh, vstopali v države članice oziroma ali bodo tukaj dobili izjemo. Tukaj je treba poskrbeti za pravno gotovost, tako da bodo tudi carinski uradniki vedeli, kako ravnati po brexitu. Tukaj gre za skupek kriterijev eh, iz uredbe 186, imamo nov člen 1, eh, tukaj gre za seznam kriterijev, seznam ni izčrpen, je pa treba od primera do primera odločati o tem, ali bi v, izmed pri, v kakšno izmed prilog urebe mm, dodali kakšno državo. E, to se nanaša na javni red in mir, na nezakonito priseljevanje, potem e, trgovinski odnosi, gre tudi za vprašanje zunanjih odnosov Evropske unije. In gre za posledice na regionalno uh, kohezijo in eh, vzajemnost. Komisija je, odlo, je ocenila eh, v tem kontekstu Združeno kraljestvo, tudi dokumente, ki jih eh, izdaja Združeno kraljestvo in je prišla do zaključka, da bi lahko bri, britanski državljani bili vz, izuzeti iz obveznosti vizumov, ko potujejo v Evropsko unijo za krajši čas. Eh, tukaj eh, gre seveda za pomen eh, povezave med gospodarstvi, za trgovinsko izmenjavo, za ohranjanje dobrih odnosov. Še naprej bo do državljani potovali v in iz Evropske unije v Združeno kraljestvo. Eh, zaradi geografske bližine, zaradi gospodarskih dejavnosti in tako naprej. In to moramo omogočiti tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU. No, potem imamo tukaj še nekaj statistik o trgovinskih izmenjavah, o izvozu, izvozu uvozu, o um, potovanjih v Evropsko unijo in o denarju, ki ga državljani ob tem porabijo. Potem eh, poskrbeti bomo morali tudi za ustrezen entry-exit sistem, potem, ko bo prišel do izstopa iz EU. Eh, e no in kot vsi tretji državljani bodo tudi državljani Združenega kraljestva predmet preverjanja skladnosti s podatki iz podatkovne baze. Potem v 1, 2, je treba ustaviti omembo Združenega kraljestva. Eh, potem v drugem členu govorimo tudi o posebnih kategorijah britanskih državljanov, za um, državljane kategorije 2 iz priloge se ne bo nič spremenilo. To bi torej veljalo samo za britanske državljane, ki so tudi državljani Evropske unije in trenutno uživajo svobodo gibanja v Evropski uniji in lahko brez vizumov vstopajo v države članice. Skupno potovalno območje med Irsko in Evropsko unijo ne bo predmet tega predloga. In pa treba poskrbeti še za nekaj tehničnih sprememb uredbe. Člen 4.2.d, tukaj treba eh, črtati omembo Združenega kraljestva, ta določba velja za Združeno kraljestvo kot državo članico, ki ne izvaja šengenskega kija. Države članice bodo še naprej uh, še vedno pokriti z tem členom, potem uh, tukaj gre tudi za begunce ali upravičence do azila, ki uh, se znajdejo v državi članici ali pa v Združenem kraljestvu. še ena tehnična sprememba, ki je avtomatska posledica izstopa 4.2a. Državšanice lahko izuzamejo tudi uh, študente, ki imajo državljanstva določenih uh, držav in pa uh, učence ali študente, ki potujejo v kakšno državo članico. Potem pa še vprašanje vzajemnosti. To ureja drugi člen. Združeno kraljestvo je napovedalo, da ne bo uvajalo vizumov za evropske državljane, ko bodo ti potovali v Združeno kraljestvo. Uh, od trenutka, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo, gre torej za kratkoročne obiske. No, v drugem členu je pa zapisano, da v primeru, da bi Združeno kraljestvo uvedlo vizume za eno izmed držav članic, bo mehanizem zajemnosti Torej, v tem primeru bi komisija hitro ukrepala, če bi prišlo o, do obvestila kakšne države članice o neozajemnosti strani ZN in e, Združenega kraljestva in potem bi se na to morala komisija hitro odzvati. Potem še datum začetka veljave, 30. marec, uredba bo začela veljati dan potem, kajti takrat bo pravo Evropske unije nehalo veljati za Združeno kraljestvo. razen če bo prišlo do dogovora, ki bo predvideval kakšen drug datum, oziroma če ne bo seveda v dogovoru z, z K predvidel kakšnega drugega datuma. To je na kratko predstavitev tega predloga. Komisija poziva obe instituciji ne delata hitro. Ta predlog bi morali sprejeti še pred marcem naslednje leto, no in toliko z moje strani. Uh, najlepša hvala, najlepša hvala komisiji. To ni bilo tako kratko, eh, je bilo kar poglobljeno. Kakšen komentar? No, dodati je treba še ta amandma, lahko pride do referenduma do januarja, no, tega nisem dejal, kljub temu, da bo vse skupaj vključeno v zapisnik. Osnutek poročila bo predstavljen konec januarja. To je veliko, veliko časa v britanski politiki, bomo videli, kaj se bo zgodilo. To je veliko časa v eh, politiki drugot, še posebej pa v Združenem kraljestvu. Ampak še vedno je treba spremati načrte za tretje države. To je zelo pomembno in to tudi pričakujemo od komisije. Hvala. No, ne pričakujem komentarjev v zvezi s tem, v zvezi s tem poročilom, ki zaenkrat še nima poročevalcev v senci. Hvala še enkrat komisiji, hvala za natančno predstavitev, to resnično cenimo. Kolegi in kolegice, ob 5.20 nas čaka glasovanje, tako da bomo sedaj prekinili sejo. Točno moramo začeti z glasovanjem, kolegi namreč eh, še vedno potujejo, eh, glasovanje je pomembno. 5.20 bomo začeli, tako da prosim, koordinatori, povejte kolegom, da eh, naj bodo tukaj točno in da naj prinesejo svoje elektronske kartice. Sedaj pa prekinjamo sejo do 17.20. um, dear colleagues, uh, for those. Kolegi in kolegice, tisti, ki nadomeščate druge kolege, morate vedeti, da potrebujete elektronske glasovalne kartice, tiste, ki niste polnopravni člani odbora Libe bi rad obvestil, torej, da potrebujete elektronske kartice. Glasujemo namreč s karticami, tako da če kartice nimate, jo prosim hitro poiščite. To še zlasti velja za nadomestne člane. Glasovanje bomo začeli ob 5.20. Welcome, colleagues. <clears throat> we, uh... Dobrodošli, kolegi in kolegice. Začenjamo z uh, današnjim zelo dolgim glasovanjem, tako da hvala za sodelovanje. Tisti, ki se ponovadi ne odrežujete naših glasovanj, naj eh, vas obvestim, da glasujemo elektronsko, tako da potrebujete elektronske glasovalne kartice za. Eh, glasovanje. Če jih nimate, jih lahko dobite tukaj na tretjem nasropju. Najprej humanitarni vizumi. Poročilo na lastno pobudo. Poročevalec je Juan Fernando López Aguilar po konferenci predsednikov. Je, bilo, je bila sprejeta odločitev 15. novembra. Eh, Na to so koordinatorji odbora Libe sprejeli odločitev 19. novembra. Odločili smo se, da pripravimo resolucijo na osnovi poročila na lastno pobudo v skladu s členom 255 pogodbe in eh, v skladu s pravilom 46 poslovnika parlamenta. Dobili smo 36 predlogov spremembe. Preden začnemo glasovati, pa je gospod Lopez Aguilar prosil za besedo. Naj omenim tudi, da je gospod Beker povedal, da bo umaknil vse svoje predloge sprememb v zvezi s tem dosjem. Gospod Lopes Aguilar, na kratko, preden začnemo z glasovanjem. Hvala, gospod predsednik. Largo, asidol. Pravilno ste povedali. Proces, ki nas je pripeljal do tukaj, je bil zelo dolg, tako kot bo dolgo tudi glasovanje. To je bilo obdobje težkega dela zlasti v zadnjih tednih, zadnjih dnevih in zadnjih urah. Zato želim izkoristiti priložnost in se zahvaliti tistim, ki so podprli ta pomemben kompromis. Pomembne kompromise, ki jih najdemo na glasovalnem seznamu. Skušali smo najti ravnotežje med stališči, ki so, bili, ki so bila na začetku precej oddaljena drug od drugega. Uh, neutrudno smo delali za to, da bi dobili spremljive kompromise, ne da bi pri tem izpustili cilj izpred oči. Želeli smo um, nadoknaditi delo na področju vizumskih režimov in želeli smo urediti področje humanitarnih viz. To je poročilo na lasno pobudo. za humanitarnimi vizumi se skrivajo plemeniti um, nameni, želimo pomagati tistim, uh, ki želijo na zakonit način priti k nam. Želimo se izogniti temu, da bi ljudje umirali v sredozemlju, ker nimajo nobene zakonite poti, da bi vstopili v Evropsko unijo. Eh, skratka, zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, vsakemu posebej. Vsi ste omogočili to, da smo sklenili toliko kompromisov in vnaprej se zahvaljujem vsem, ki boste danes popolne glasovali za moje poročilo. Hvala lepa. Najlepša hvala, Juan, in hvala poročevalcem v senci za njihovo delo sedaj pa nas čaka glasovanje. Predlogi sprejem 16, 17, 18 in 32 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeni so. Predlog sprejem 20 glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 25 glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Rejected. Zavrnjen. 27 glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejet. 28 glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Carried. 29 vote is open. Sprejet. 29 glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Navedbe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodne izjave. Prekosorim B3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprejem B5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 8. Glasujemo. Prav 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeni so. Hvala, Birgit. Besedilo priloge 33 eh, in ali lahko skupaj glasujemo? Ne. 33, no, malce eh, sem se preveč navdušil, konec glasovanja. Zavrnjen 34, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 35, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. In še 36 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Še končno glasovanje, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 37 glasov za, 10 proti in 3 vzdržani. Čestitke poročevalcu. Okay, colleagues, we now come to um, the next vote, and I. Uh... Sedaj pa naslednja točka, vizumski zakonik skupnosti. Tukaj nismo imeli veliko kompromisov, tako da nas čaka precej dolgo glasovanje. To je zgolj opozorilo. Glasovali bomo o oblikovanju vizumskega zakonika skupnosti in o začetku pogajanj o eh, tej temi med institucijami. Poročevalec je spet Juan Fernando López Aguilar. Sprejeto je bilo nekaj kompromisov, ampak zaradi premalo časa imamo na dnevnem redu veliko predlogov spremembe. To je eufemizem, to bo dolgo glasovanje pa začnemo. Predlog se nume 95. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 96. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Kolegi, LS ima eno osebo preveč. Roberta, prosim, razrešite to. Prav, rešeno. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa Tran, predlog spremembe 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem besede 99. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprejembe 98. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet preložbe 99. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 100 in 101, enaka sta, glasujemo. Konec glasovanja sprejeta sta. 102 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 104 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 105 glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog sprejembe 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Da, končano. Sprejet. Predlog sprejembe 7. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. 108 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujem bez 109 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog srembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 110. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 9 in 112. Enaka sta. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeta. 111. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 113. Ne, pravi predsednik. 114. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 115. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. A želite glasovati skupaj? V sklopu prav 116 do 121 bomo poskusili. Glasujmo. Ne? Ne, tega pa ne moremo narediti. Birgit, ne, prosim, ne poskušaj tega še enkrat, ker pač ne bo delovalo. Z stran smo vrgli nekaj časa, 116, glasujemo, konec glasovanja, sprejet, bom hiter, 117, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjen, 119, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjen, 120 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 11 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 121 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 122, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 123, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 124, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 126, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. 125 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 127 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tran 49 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 128 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 129. Glasujemo. Konec glasovanja. A se vračaš, Ilmar? Zavrnjen. Tran 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tran 46. Glasujemo. Zavrnjen. a nekaj je pozabil. Konec glasovanja, zavrnjen. 1, 3, nič, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet, 131, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet, 132, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. 133 poimensko, tako so zahtevali v ELS, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 134 glasujemo. 134 in 12 poimensko, prav tako na zahtevo ELS. Se upravičujem, kolegi, pravi predsednik, eh, ne gre za 134 in 12, ampak eh, nas čaka 135, moja napaka. 135. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 3, glasujemo. konec glasovanja, spred. Sedaj pa kompromisni predlog 4 na deseti strani v mojem besedilu. Kompromis 4, torej glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog sprejem bez 159. 159 glasujemo. Na 13. strani mojega glasovalnega seznama pravi predsednik 159. No, verjetno ne bi smel omenjati številk strani. To bi moral videti. Konec glasovanja. Zavrnen. Tran 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 160 in pa tran 55, enaka sta, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Kompromisni predlog 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 168. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprememb je 27. Da, 27, 27, pravi predsednik. Samo preverjam, če spremljate. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 169. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 170. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 174. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 175 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 176 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 177 in 178, ki sta enaka, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena sta. 179 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tran kompromisni predlog 2 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 180 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 181. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 182. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predal se nam je 30, 184, 185, 365, vsi so enaki, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeti so. 31, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 186. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 195 in 196, ki sta enaka, poimensko na prošnjo ELS glasujemo. Pa je nekdo dejal, da moram to prebrati. 195 in 196 poimensko na prošnjo je les, konec glasovanja. Ne, ni še konec glasovanja. No, so ljudje zelo počasni pri tem. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjena sta. Predlog sprememb je 34, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 197. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 198. Ne. 199. Ne, ne, ne. 201. In tukaj prav tako glasujemo poimensko na prošnjo e LS. To moram reči. Tako ob strani konec glasovanja. Sprejet. Predlog se nam je 203. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 204. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 8. Glasujemo. In poimensko glasujemo na prošnjo LS. No, pač to moram povedati. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog srednjega je 225. 225, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 226, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 227, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 228, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog srembe 230. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 231. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 233. Glasujemo. 233. Konec glasovanja. Sprejet. 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 234. Glasujemo. 234. Konec glasovanja. Zavrnjen. 235. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 236. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 237. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 238 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa 239, 240 in 241, enaki so glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeni. 242 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 243 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 41 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tran 74, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tran 75, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Tran 76. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 244. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 245. Glasujemo. Z konec glasovanja. spred. 244 glasujemo. Oziroma 42 eh, sprejeto. 247 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 43 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 249 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 44 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 250 glasujemo. Konec glasovanja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 253, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 254. Konec glasovanja. Zavrnjen. 255 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 256 glasujemo konec glasovanja. Sprejet. 258 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 259 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 260 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 261 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 262 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 264 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 265 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 266. Poimensko na prošnjo je les. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 45 in 267 enaka sta, poimensko na prošnjo e LS, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 268, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 269, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen 270, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 271, glasujemo. Konec glasovanja, sprejet. Preglasujemo 273, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. 274 glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 275 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 276 glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 47 in 277. Konec glasovanja. Sprejeto 278, glasujemo. Se upravičujem, da to eh, je res 278, to smo že glasovali, tako da 279, glasujemo. ne vem, kaj se je zgodilo z 278. 279 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 280. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 281. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. 282. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 284. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Uvodne izjave 49, poimensko, na prošnjo ELS. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 50. Ne, se upravičujem, pravi predsednik. 51. Ne. Se upravičujem, 52. Glasujemo. 52 poemensko na prošnjo je les. Glasujemo. Se upravičujem, kolegi, to pač moram povedati. Konec glasovanja. Zavrnjen predlogom je 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 56. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 58. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 59. Glasujemo. 59. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tan kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 60. Glasujemo. Se pravi, čujem, da dajem navodila Katarini, članici socialistov in demokratov. Še vedno glasujemo 60, konec glasovanja. Spred. 61, glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 62, glasujemo. Konec glasovanja smo že skoraj pri koncu. 63. Ne, moja napaka enaka sta bila. No, prav. 64, ne, 65, utrujen sem že, pravi predsednik. 65 torej. Tudi naprava je utrujena. Konec glasovanja. Zavrnjen. 66, glasujemo. 66 konec glasovanja. Zavrnjen. Tran 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Tran 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 67. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 68. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 71 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 23 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem B73, poimensko na prošnjo LS glasujemo. konec glasovanja. Kaj se je zgodilo? No, jaz nisem glasoval. Še vedno glasujemo. Sedaj pa konec glasovanja. Wow, se oprečujem, eh, sprejeto. Ne vem, kaj se je zgodilo, kolegi. Moja napaka. Se upravičujem. 76 glasujemo. 76. Konec glasovanja. Zavrnjen. 3, 77 in 78, enaki so, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeni. Prvi ustrojem je 79, glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 81. Glasujemo. 81. Konec glasovanja. Zavrnjen. 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Naslednja dva sta, oziroma nista bila sprejeta v odboru Tran, tako da o tem ne glasujemo. 83 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 84 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 86. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 87 poimensko na prošnjo ILS glasujemo. Konec glasovanja. 87 glasujemo in zavrnjenje. 88 glasujemo. Poimensko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 Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 91. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tran 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 92 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tran, kompromisni predlog 4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog so nebe 4 in glasujemo. Moj bog, smo že pri koncu. Konec glasovanja sprejet. Predlog spremembe je 93. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe je 94. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet in še glasovanje o besedilu z glasovanimi spremembami poimensko glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprijeto 27 za, 15 proti in 4 vzdržani glasovi. Zdaj pa glasujemo o celotnem sklepu. Glasujemo. konec glasovanja. Sprijeto z 28 glasovi za, 13 proti in 4 vzdržanje. Čestitke poročevalcu in poročevalcu na senci, ter sem, ki so sodelovali pri tem. Ah, ne, se upravičujem. Ne, žal, za en glas nam zmanjka za absolutno večino. Torej nismo dosegli absolutne večine za dva glasova. Right, colleagues, let's, uh, proceed, um. Dobro, kolegice in kolegi, gremo naprej. Hvala za potrpežljivost v zvezi s tem glasovanjem. Vsi ste bili zelo veliko pomoč. Pa nadaljujmo. Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomankljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. Poroč valec je gospod Rekabras. Želite besedo? Ja, na kratko. Naj samo pojasnim, kaj podpiramo v mnenju Libeja. Razširitev področja uporabe z pravne države na temene pravice panel strokovnjakov, ki bi bil pomoč komisiji, potem med parlamentarno razpravo o ugotovitvah panela in okrepiti želimo povezavo s proračunom. In tudi sklic na člen 7 in na pravno državo želimo povezavo ohraniti. Od glasovanja pričakujemo podporo mnenju, ki je bolj ambiciozno kot predlog proračuna komisije in upamo, da bomo zagovarjali to mnenje, to poročilo tudi v budget kont. Hvala. Hvala, gospod Rikavras. Pa glasujmo. 27 in 28 najprej, ta identična. Glasujemo, konec glasovanja. zavrnjeno. Kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, kompromis dva, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 3, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeta kompromis 5, glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Amandma 1, 3, 6. Lahko o tem glasujemo v svežnju. 136 do 151. Ne, 136. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1, 3, 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 138. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 139. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 141. Glasujemo.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 Se opravičujem, če sem malo preveč na glasu vzdihnil. Zavrnjeno. 1, 4, 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1, 4, 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno ena, pet, ena, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, ena, pet, dva, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, ena, pet, tri, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 155, 156 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 160, nič, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 161, glasujemo. Konec glasovanja.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 ena, šest, štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ena, šest, pet, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 167, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Poskusil sem glasovati za te, Barbara, ampak moj koordinator me gleda, tako da ne morem. 168 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ena, sedem, nič. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je zavrnjeno. Dobro, 32, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitam, Barbara. 33, glasujemo. In konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Uvodni izjavi, uvodna izjava, kompromis 6. Glasujemo, konec glasovanja. Sprijeto. 34, ne. Torej predlog spremembe Na zadnji strani smo in sicer gre za predlog spremembe 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 81. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 91. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 92, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 83, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 84, glasujemo. Konec glasovanja.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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. 89. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In še zadnje glasovanje poimensko. Konec glasovanja. Sprijeto. 33 za, 10 proti, 3 vzdržani glasovi. Čestitam, gospod Rikabras. Zdaj pa naslednje poročilo. Prav tako je poročevala z gospod Rikabras, stanje temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017. Gospod Rikabras, želite še kaj povedati, preden glasujemo? Ja, lahko bi kaj rekel, ampak eh, nekoliko pozno in vsi smo utrujeni. Tako da prosim, glasujte za. To je bil res odličen govor. Mislim, da je vsem všeč. Hvala vsem, da ste tako potrpežljivi pri glasovanju. Nihče se nič ne pritožuje nad mojim delom. Kar tako je predlog spremembe 86, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe ena, glasujemo. Se upravičujem, ne, ne, ne. E, očitno želim prehitro iti domov in samo o tem razmišljam. Se pravi, po 86 moramo naprej na 87. Prehitevam nekoliko. Glasujemo 87. Konec glasovanja. Zavrnjeno 89. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 90. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 93, glasujemo. Plus, ja. Konec glasovanja. Sprijeto. 94, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 95, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 96, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 97. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 98. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 1a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 4a o pravicah otrok. Glasujemo. Ja, Konec glasovanja sprijeto. Kompromisni oziroma predlog spremembe 147 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. In zdaj kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog 4b. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Pri 52 oziroma po 52 gremo na 145. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 185. Kaj pa v svežnju 145 do 190? Ja, super. Glasujemo. To je v svežnju, torej. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 192 do 194 v svežnju, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Oh, odlično nam gre. Dobro ste to upravili, gospod Terikabras. Predlog spremembe 265. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa 269. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog spremembe 6a. Glasujemo. Govori o Brexitu. Prav depresijo me to spravi. Ali to pomeni, da je Brexit odpovedan? No, bomo vedeli. Mi smo glasovali za to, da bi bil, bil odpovedani brexit. Kompromisni predlog spremembe 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog 6, glasujemo. Konec glasovanja. Prijeto. Zdaj pa predlog spremembe 3, 1, 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 3, 1, 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromisni predlog spremembe 6b. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog spremembe 7. Konec glasovanja. Sprijeto. Zelo lepo tri, osem, ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro. Potem pa gremo na predlog spremembe 4 nič 8. Glasujemo. Ne moramo glasovati v svežnju, žal. Konec glasovanja zavrnjeno. 4 nič 9, glasujemo. Ker si kažejo različne stvari. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 410, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 411, glasujemo. Konec glasovanja. sprijeto. 412. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 413. Glasujemo. Konec glasovanja. 414. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 4 1 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4 je na 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj navedbe. Kompromis 7a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa uvodne izjave. Kompromisni predlog 8. Glasujemo. Konec glasovanja. To je bil kompromisni predlog 8 sprejeto predlog spremembe 22. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromisni predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 79. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavadjeno. 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ali 83 glasujemo o tem ali ne? ne? Končno glasovanje, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto s 31 glasovi za, 13 proti, enim zdržanim glasom. Čestitke, gospod Rikabras, ponovno. Torej, kolegice in kolege, to je bil predzadnja ali tretji od zadaj ali št štirje še ostanejo. Izvolite. Hvala lepa vsem skupaj, vsi ste se res odlično odrezali. Res cenim vaše potrpljenje. Naslednjo glasovanje, predlog spremembe 11. Konec glasovanja. če želite premor, povejte, ne, ja, ste pa res vzdržljivi. Jaz bi potreboval odmor, ampak to se ne bo zgodilo. Sprejeto, 12, lahko glasujete. Jaz se vem, kaj razmišljate. Če bomo naredili premor, se nihče ne bo vrnil. Konec glasovanja. Sprejeto. 13. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave. Ena. Ne, ne bomo glasovali o tem. Predal spomen besedem. Lahko glasujete. konec glasovanja. Sprejeto. Prvo spremembe 8. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje o tako spremenjenem mm, poročilu. Konec glasovanja. In naj se opravičim eh, poročevalki Kingi Gal, nisem niti predstavil njenega poročila, to je poročilo o potni listini Evropske unije za vrnitev. Opravičujem se vam, prvič sem naredil kaj tako neumnega. Eh, začeli smo glasovati, ne, da bi spoh povedali, zakaj gre, lahko bi glasovali o čemrkoli. Gospa Gal, ali želite besedo? Ne. Eh, no, še dobro. Torej, konec glasovanja. K sreči je bilo poročilo sprejeto 41 za, 4 proti, nič vzdržanih glasov, šlo je za poročilo o potnih listinah za vrnitev. Sedaj, sedaj pa naslednjo glasovanje. Ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske prosjetih obveznosti za podporo, izvajanju sklepov sveta ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov. Mirjam Dali je poročevalka. Glasujemo o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih. Mirjam ni tukaj, verjetno je v tranu. No, ne bodite tako nesramni. Če bi bila tukaj, bi seveda imela pravico, da dobi besedo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 25 proti 18, eno zdržani glas. Čestitamo Mirjam, kjerkoli že je. Verjetno glasuje v tramu. Hvala. Naslednje poročilo. Ustreznost ravni varstva osebnih podatkov, ki jo zagotavlja japonska resolucija. predlog spremembe 22, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 25, lahko glasujete. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26, lahko glasujete. danes glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 27, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 31, 32 in 33 identični so. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 35. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 39 lahko glasujete konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 40. Konec glasovanja. Sprejeto. 42. Lahko glasujete konec glasovanja. Zavrnjeno. 43, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 44. gre za dodatek. But also note that this concerns very limited situations. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 lahko glasujete. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 46 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 47 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 48 lahko glasujete konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 49 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 50 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvo je 51, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 53, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 55 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 56 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 57, 58, identična sta, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 62, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 61, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 64, lahko glasujete. Konč glasovanja. Sprejeto. 65 kot dodatek lahko glasujete. Konč glasovanja. Zavrnjeno. Devetinšestdeset. Lahko glasujete. Article 69, yeah, sorry. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 68. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 70. Konec glasovanja. zavrnjeno 71, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno 72, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno 73, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno 73 štiriinsedemdeset, lahko glasujete, konec glasovanja. Zavrnjeno. Petinsedemdeset, lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe ena, lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto. Dve, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Razumem, da štiri lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tri lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe šest. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe osem. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe sedem. Lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. 11. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 10. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 14, ne 16, se popravlja predsedujoči, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 17, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 in 19 sta identična. Konec glasovanja sprejeto. 20. Lahko glasujete. Konč glasovanja. Sprejeto. In še končno glasovanje poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto 28 proti 9, 7 vzdržanih glasov. Naslednje poročilo. To je najdaljše glasovanje, kar smo ga kadarkoli imeli, uradno. Ampak smo že blizu konca. Naslednje poročilo varstva osebnih podatkov v okviru volitev Evropski parlament gre za osnutek mnenja. Sofi Infeld je poročevalka. Sofi, želiš besedo? Ne, kar glasujemo. Predlašujem B13, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. predlog spremembe 3 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 14 kot dodatek lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 14, drugi del, glasujemo kot dodatek. Konč glasovanja. Zavrnjeno. 14, tretji del, glasujemo. Konč glasovanja. Sprejeto. 16 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprijeto. Štiri. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprijeto. Prej sem imel pet, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Šest, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave. Preglasujem B1, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predvsem svojim besedam lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 8 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 10 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Razumembe dve, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Enajst, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje, poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 39 proti 2 in en vzdržan glas. Čestitamo poročevalki. Sedaj pa pred zadnje poročilo. okrepitev varnosti osebnih dokumentov državljanov Unije in dokumentov za prebivanje izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo pravico do prostega gibanja. Poročevalec je Žerar Depri. Žerar, želi s besedo, preden začnemo glasovati. Ne, potem pa kar začnimo. Okay, so let's, um, go with 69 votes. 69 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 70 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve. Da se glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis tri. Da se glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis sedem, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis štiri, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. In hitro na kompromis pet, Hvala, Žerard. Ne za poročilo, ampak za kompromise. Kompromis pet. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis osem lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 11. Lahko glasujete. Oh, oh, ja, ta je bil pa zvit. 1,88. Samo preverjam, če ste budni. Predlog sem jim bez 188. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 189. Lahko glasujete. Kar malo me je zaneslo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 11. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Ja, kompromis 12. Konec glasovanja. Sprejeto. No, no. 140, sorry? 205. 205. Uh, 205. Dvesto pet. Ja, vidim, da ste še budni. Dvesto pet. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 71 urne izjave. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 79. Lahko glasujete. konj rasovanja. Zavrnjeno. 96, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto, predložno imen 103, lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. Prej so imeli 102, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 104, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 106, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprememe 25. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprememe 26. Lahko glasujete. konec glasovanja sprejeto in še končno glasovanje o tako spremenjenem besedilu in sicer poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. 32 proti 7, 3 vzdržani glasovi, čestitamo. Sedaj pa še um, odločitev za vstop v uh, pogajanja. Glasujemo o tem potrebujemo absolutno večino kolegi. Glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 7 proti nobenih vzdržanih glasov. Čestitamo poročevalcu, gospodu Depriju. Zadnje glasovanje. Big thanks. Last one. Right, we'll go fast. Is Mr. Radev here? No. Okay, let's go straight to the vote. Glasujemo. Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznjivih dejanj gre za osnutek poročila. 539 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ena. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog so imeli 107. Lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. 109 lahko glasujete. In pa 20 ekon, ta dva sta identična, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 2, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 115, lahko glasujete konec glasovanja. Sprejeto. 117 in ekon 21, identično lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 119 glasujemo. 118 je brezpredmeten, 119, konec glasovanja, zavrnjeno. Ekon 22 in 120, lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto. Ekon 23, lahko glasujete. Sprejeto. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 126. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 100. 28. Opravičujem se, ali sem izpustil 27. Kolegi, žal mi je. 127 in ikon 25. Tako glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 128 in ikon 25. Ne, samo 128. Glasujemo, konec glasovanja. Konec glasovanja, sprejeto. 129, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 ekon, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 103 oziroma 130 lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto. 131, 132, 28 ekon, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 133 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. No. Ekon 29, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 134 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto tekstu 36. Konec glasovanja. Sprejeto. 137 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 138 glasujemo. Konec glasovanja. prejeto. Pravzmembe 4. Oziroma kompromis 4. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 164 glasujemo. Konec glasovanja. Closed, carried. Amendment 165. Sprejeto. Ena šest pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 175. Konec glasovanja. Sprejeto. 176. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 77 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 177. 27. Yeah. Mrs. Holmeyer was listening. I did 77. We voted. Glasovali smo o 77, sedaj smo pri 177. Gospa Holmeyer me je slišala. Nisem rekel celo. Rekel sem 77